Herr Präsident! Gospod predsednik. Kontakt, meine sehr geehrten. Hvala lepa. Dobar dan, gospe in gospodje, prosim, da se usedete na svoje mesta. Ja, 19. januar 2019. Januar 2012. Takrat smo končali zasedanje, sedaj pa spet nadaljujemo. Das Protokoll der Sitzung vom Zapisnik zasedanja 19. januarja 2012 in eh, sprejeta besedila so pred vami. Ima kdo kakšen ugovor? Ne. Tako je zapisnik sprejet. Prehajam na sporočila.